do it. Okay, let's do robotics. It is now. torej, nadaljujemo. Dragi kolegi, lahko začnemo z to težko pričakovano točko. Hvala za eh, vašo potrpežljivost. So tukaj kolegi iz komisije, no na vsak način moramo začeti. Kolegi smo pri peti točki. Gre za osnutek mnenja gospoda Bonja, gre za poročilo na lastno pobudo in sicer v zvezi z obsežno industrijsko politiko Evropske unije na področju umetne inteligence in robotike. Ne vem, kaj se dogaja na zaslonih. Izgleda, kot da bi imeli glasovanje, ampak kakorkoli že nadaljeval bom. Gre za sodelovanje v skladu z členom 55. Umetna inteligenca in robotika sta seveda področji, eh, ki sta tudi snov povezani z našim eh, delom. Imamo eh, zelo kratek rok in zaradi tega je mnenje na voljo zgolj v angliščini. Je pa to zelo pomembna tema in zato bom sedaj prosil gospoda Bonja, da predstavi svoj osnutek, potem pa bo sledila kratka razprava. Mikal. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kot veste, je umetna inteligenca ena izmed strateških tehnologij za 21. stoletje, tako v Evropi kot tudi po svetu. In seboj prinaša pozitivne spremembe za evropsko industrijo. Uspodbuja produktivnost, konkurenčnost, Dobičkonosnost poleg tega pa prispeva tudi k blaginji naših državljanov. Na ta način lahko poskrbimo za optimalno proizvodnjo, lahko pripravimo prognoze za različna področja. Po drugi strani pa poteka tudi neka vrsta bitke med črnimi scenariji in pa rožnatimi scenariji prihodnosti. Recimo, če se posvetimo področju zdravstva, ko gre za bolezni, ki ogrožajo življenja ali pa ko govorimo o energiji ali pa o osebni pomoči. Na vseh teh področjih mislim, da bomo imeli prednosti, obstajajo pa tudi grožnje za trg delovne sile in tako naprej zaradi umetne inteligence, hiter razvoj nov tehnologi, novih tehnologij in pa sistemov. Hiter razvoj umetne inteligence prinaša seboj prednosti in slabosti. Zelo namerna uporaba umetne inteligence pa bi lahko ogrosila digitalno varnost in na ta način eh, bi. Eh, lahko bila ogrožena tudi fizična varnost strani nedržavnih akterjev. Tukaj gre predvsem za uporabo dronov. Poleg tega bi lahko prišlo do profiliranja in do ciljno usmerjenih kampanj z napačnimi informacijami oziroma z lažnimi novicami. Takšni digitalni napadi bi lahko bili zelo učinkoviti in zaradi tega je zelo pomembno, da zagotovimo celovit pristop k razvoju umetne inteligence in ta pristop mora imeti velik poudarek na človeški komponenti. Izogniti se moramo razdrobljenosti, vemo, da poteka napredek eh, v Nemčiji, v Franciji, v Estoniji, tudi na Polskem. Vsaka država želi lasno strategijo, vendar pa mislim, da se moramo izogniti razdrobljenosti v Evropski uniji. Kaj ti potrebujemo evropski pristop? Inštitucije Evropske unije, države članice in raziskovalni inštituti morajo sodelovati pri razvoju tega skupnega pristopa. Nedvomno. mora razvoj umetne inteligence potekati o popolnem upoštevanju temeljnih človekovih pravic, ki so zapisane tudi v listini v temeljnih človekovih pravicah. Hkrati pa mora biti razvoj v skladu z varstvom osebnih podatkov, z zagotavljanjem zasebnosti in eh, tudi v skladu z pravili GDPR. In to je tudi eden izmed eh, poudarkov mojega mnenja. To bi moral biti naš prispevek, prispevek odbora. Libe eh, k poročilu odbora ITRE. V svojem osnutku mnenja govorim tudi o etičnih eh, vidikih umetne inteligence. Osredotočam se na preglednost in pa na razložljivost algoritmov. To je ena izmed ključnih komponent. Hrati pa je potrebno zagotoviti tudi pravičnost. Najbrž poznate poročilo Agencije za temeljne človekove pravice o algoritmih in pa o tveganjih eh, povezanih z diskriminacijo. Mislim, da moramo upoštevati vse te vidike. Ljudje morajo razumeti sisteme umetne inteligence, le na ta način bomo lahko spostavili zaupanje potrošnikov in poskrbeli za ustrezno ozaveščenost. In na ta način bomo lahko tudi poskrbeli za napredek razvoja umetne inteligence. Uporabniki morajo vedeti, kako se njihovi podatki uporabljajo in vedeti morajo tudi, kako uporabljati aparate in stroje, kaj tele na ta način se bo njihovo zaupanje okrepilo. Gre za odnose, med eh, ljudmi in pa med boti, ki se uporabljajo recimo v eh, marketingu. In eh, v posameznih primerjih ljudje ne vedo, da se pogovarjajo z stroji. In zaradi tega potrebujemo zelo jasna pravila. Poleg tega pa moramo razmišljati tudi o ustreznem nadzoru. Kajti, ko govorimo o razvoju umetne inteligence, moramo zagotoviti nadzor z strani človeka. Na ta način se bomo izognili številnim težavam. V svojem osnutku govorim tudi o kakovosti podatkov, ki se uporabljajo pri razvoju algoritmov. Nepravilni podatki lahko vodijo v slabe napovedi in eh, to lahko vodi v diskriminacijo in pa pristranskost. Algoritmi morajo temeljiti na ustreznem vzorcu podatkov. Na ta način bomo zagotovili statistično pravičnost. Zelo pomembno je, da se pri razvoju umetne inteligence upoštevajo tudi evropski standardi, ki morajo biti temelj za razvoj robotike in pa umetne inteligence v Evropski uniji. In veselim se že razprave z poročevalci v Senci. Hvala lepa. Ja, res je, da se pojavlja kar veliko težav z zasebnostjo pri razvoju robotike in umetne inteligence. Hvala lepa za vaše mnenje in za predstavitev tega mnenja. Eh, sedaj pa kar k razpravi, kajti nimamo ravno veliko časa. Gospod Pader. Dragi kolegi, umetna inteligenca je izjemno vplivna na naše življenje, vpliva vsak dan. In Za Evropsko unijo je zelo pomembno, da prevzame pionirsko vlogo na tem področju. Hkrati pa mora poskrbeti razvo za razvoj umetne inteligence, ki bo temeljil na močnih etičnih načelih. In e, ta načela morajo biti pregledna. Kateri pa so glavni izzivi za Evropo in Evropsko unijo? Kako bo Evropska unija ohranila svojo konkurenčnost, krati pa zagotovila, da se umetna inteligenca uporablja v vseh sektorjih. Le malo podjetij uporablja umetno inteligenco. Leta 2017 je le 25 odstotkov velikih podjetij uporabljalo analizo, obsežno analizo podatkov, In eh, med majhnimi in srednje velikimi podjetji je bilo takšnih podjetij le 10 odstotkov. Torej potrebno je okrepiti uporabo umetne inteligence. To je izjemno pomembno. Še pomembnejše pa je, da razvoj umetne inteligence ne sme potekati na neodgovoren način, kajti na ta način bi lahko ogrozili varnost ljudi in tudi omajali njihovo zaupanje v novo tehnologijo. In zaradi tega mora razvoj umetne inteligence temeljiti na listini o temeljnih človekovih pravicah. Predvsem je potrebno upoštevati člena 7 in 8, pa tudi relevantne člene iz eh, GDPR. Uložil bom nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na zaščito zasebnosti in. Poleg tega želim preprečiti tudi pristranskost pri razvoju algoritmov. Zahvaljujem se gospodu Bonijo za sodelovanje in se veselim sodelovanja tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa Ana Gomeš. Uh, uh, Še kako se strinjam z gospodom Bonijem. Tukaj gre za etiko, za pristop, ki eh, temelji na človeku. Stroji ne morejo upravljati samih sebe. Kako pa bomo nadoknadili zamujeno, kaj ti tehnološki razvoj že poteka in ne le na kitajskem, ampak tudi druge eh, imajo sistem ocenjevanja, Eh, ki vključuje tudi rubriko dobrega izpolnjevanja državljanskih dožnosti. V Nemčiji imamo Credit Tech, ki se odaljuje od eh, običajnih algoritmov. Poleg tega so tukaj različni, tudi eh, posamezne zanke v eh, Facebooku. In na ta način se pridobivajo podatki o uporabnikih in nekatera podjetja to uporabljajo za sprejemanje odločitev v eh, podsaharski Afriki. Kako bomo torej zagotovili, da bodo upoštevani ti temeljni vidiki in da bo to upoštevano pri razvoju različnih strojev, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Še prav posebej eh, pa je tukaj potrebno upoštevati tiste stroje, ki se lahko uporabljajo v nevarne namene, kot recimo eh, drone. Sedaj pa komisija. Najlepša hvala, da ste nam dali besedo. Strinjamo se, da moramo biti izjemno previdni in da moramo upoštevati tako prednosti, kakor tudi more biti ne grožnje. In to je eh, del naše strategije. Želimo celovit pristop, eh, ki eh, bo zajemal tako pozitivne, kakor tudi negativne strani. pomembne so eh, seveda tehnološke raziskave in eh, vedno se upiramo na javno-zasebna partnerstva in skušamo sodelovati z izvedenci tudi v okviru programa Obzorja 2020. Razvoj umetne inteligence je večdisciplinski, torej tukaj ne gre zgolj za tehnične vidike, ampak tudi eh, za pravne vidike, za gospodarske vidike, za etične vidike in tako naprej. In zaradi tega smo vzpostavili skupino na visoki ravni, da bi se pogovarjali o vseh teh vidikih. In tam so zastopani različni deležniki predstavnike uporabnikov, industrije, pa tudi civilna družba in tako naprej. In cilj te skupine je, da doseže oziroma da pripravi etične smernice in pa da pripravi priporočila. Kot je zapisano v šesti točki, smo vzpostavili tudi Evropski organ za zagotavljanje smernic in to je ta uh, skupina na visoki ravni. Ta skupina sodeluje na platformi, ki je uh, namenjena vsem, 70 tisoč uh, uporabnikov je registriranih na tej platformi in ta uh, skupina na visoki ravni se je sestala 20. septembra in pripravili so poročilo, ki je tudi objavljeno na tej platformi. Žal je govornica izključila mikrofon, zato je tolmači ne slišimo. Se opravičujem. Torej, naj ponovim skupina na visoki ravni se ukvarja tudi z preglednostjo, z zanesljivostjo eh, umetne inteligence, pa tudi z vidikom zaupanja. Menijo, da je umetna inteligenca horizontalna tema, ki je potrebno upoštevati tudi na področju vlaganja in razvoja gospodarske politike sedaj pa k zelo namerni uporabi umetne inteligence. V vseh eh, podpornih programih uspodbujamo eh, raziskave in želimo zagotoviti razpoložljivost podatkov za analizo umetne inteligence. Zagotoviti želimo varne sisteme, sisteme, ki bodo vredni zaupanja in zaradi tega moramo poskrbeti za sodelovanje z razvijalci programov, eh, z uporabniki eh, in pa z končnimi uporabniki. Tako da je potrebno zagotoviti varnost in pa etičnost eh, sistemov umetne inteligence. To je naša prioriteta. Dobro, sedaj pa zelo namerna uporaba umetne inteligence. Res je, da je potrebno izpostaviti, da je umetna inteligenca lahko uh, uporabljena v napačne namene, lahko pa se uporablja tudi za preprečevanje goljufij, uh, za ugotavljanje uh, čudnih uh, vzorcev pri uporabi bančnih kartic in tako naprej. In potem je tukaj seveda varstvo podatkov, pri tem upoštevamo najnovejšo uredbo, ta je v srču našega dela in želimo tudi pristop, eh, ki eh, bo temeljil predvsem na človeški dimenziji. Potrebno je zagotoviti varstvo osebnih podatkov, to je seveda ključnega pomena in seveda pravičnost in preglednost. Tudi eh, to je v osrčju dela skupine na visoki ravni. Zaupanje je izjemno pomembno, torej želimo zagotoviti razložljivost sistemov. To je ključnega pomena, če želimo razviti zaupanje. Sistemi morajo biti pregledni in ljudje morajo razumeti, kako vsega sistem deluje, vsaj na ravni, na kateri uporabljajo ta sistem. In eh, more se zavedati, da eh, gre za interakcijo z umetnim sistemom in vsa ta področja je potrebno še dodatno raziskati. Podpiramo pa tudi razvoj podatkovnih baz, ki so preverjene in utemeljene in na ta način želimo zagotoviti, da bodo tudi podjetja uporabljala dobre podatke. No, v zaključek naj povem, da je etika zres prednost Evrope in eh, na to bi se morali opreti in eh, morali bi najti pravi način, da eh, ta načela vključimo tudi v sisteme, ki jih razvijamo in zato sodelujemo z skupino na visoki ravni in uh, želimo to uh, tudi dejansko uresničiti. To jemljemo zelo resno, poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi pravo ravnotežje med uh, zaščito in pa urejanjem uh, tega področja. Zagotoviti je potrebno, da bo umetna inteligenca zagotovila prednosti tako za državljane, kakor tudi za podjetja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Ta skupina na visoki ravni vključuje eh, tudi eh, industrijo, ampak eh, ni eh, zasnovana ravno etično ali vključuje tudi nevladne organizacije in tako naprej. Gospod Boni najbrž to ve, ampak. Eh, Vse druge nas to zanima. Čisto na kratko lahko odgovorite. Mislim, da nimamo urada za varstvo osebnih podatkov znotraj teh sistemov, ampak veliko ljudi eh, se dobro spozna na to področje, pa tudi potrošniki eh, so ustrezno zaščiteni. Vsi poznamo umetno inteligenco, tudi moj osemletnik, ampak eh, to še ne pomeni, da poznamo vse vidike. Eh, tukaj gre za člen 54 in gre za pomemben prispevek k poročilu odbora ITRE. 8. Eh, november je rok za vložitev predlogu sprememb. Gospod Boni, želite še kaj dodati? Najprej bi se rad zahvalil kolegom za izražena mnenja. Mislim, da je zelo pomembno, da smo na isti valovni dolžini in seveda sem zelo pripravljen tudi na eh, sodelovanje, kajti smo eh, skoraj da ob eh, koncu mandata, to ni zakonodajno poročilo, ampak če bo poročilo na področju umetne inteligence jasnejše zaradi našega prispevka, bo to vzpostavilo okvir za nadaljni razvoj. In torej politično gledano je to zelo pomembno. Zelo pomembno pa je, da razpravljamo tudi o izogibanju razdrobljenosti. Potrebno pa je upoštevati tudi vidike varnosti, zasebnosti, eh, varstva osebnih podatkov, pa tudi etični vidiki so izjemno pomembni. in ni tako lahko razpravljati o etičnih vidikih. Sodeloval sem pri določenih razpravah z izvedenci in strokovnjaki ter raziskovalci. In težko je reči, da je vse skupaj jasno. Kajti, ko razpravljamo o kulturnih vzorcih ali pa o verskih vzorcih, in ne želim zapletati situacije, se hitro pojavijo razlike. In zaradi tega moramo odkrito razpravljati o teh temah. In uh, naloga našega odbora je, da izpostavimo ta problem etičnih vidikov in da poskrbimo za to, da bo ta uh, prisotnejši v naših razpravah. Potrebno je poskrbeti za ozaveščenost vseh deležnikov V ZDA so se pred dvema letoma odločili, da bodo na vseh tehničnih univerzah imeli tudi oddelek za etiko. To je zelo praktično. Torej, ko se bomo ukvarjali z končno različico poročila, moramo pripraviti tudi nekaj praktičnih priporočil hvala lepa komisiji za splošen pregled situacije, za informacije v, eh, o tem, kaj je zapisano v sporočilu. Hvala lepa tudi poročevalcem v senci. Eh, po drugi strani eh, je zelo zanimivo razpravljati o vseh teh temah. Ja, Mihajl, to niso neka postranska vprašanja, res za temeljna vprašanja tesno povezana s tem, kar počne odbor ITRE. Najlepša hvala in rok za vložitev predlogov sprememb je 8. november ob 16. uri. Hvala lepa tudi komisiji, sedaj pa prehajamo k šesti točki. To je velika sprememba teme, gre namreč za predstavitev poročevalke Cecil Kienge. In sicer na temo vzpostavitve Evropske mreže uradnikov za zvezo na področju priseljevanja. Cecilija je tukaj, ali si pripravljena? Potem ti bom kar takoj dal besedo, da predstaviš svoje poročilo. Eh, Hvala, Klod. Hvala komisiji za predlog spremembe uredbe in želim izkoristiti čas, ki mi je na razpolago, da predstavim glavne predloge sprememb, ki sem jih jaz unesla v to besedilo. Uradniki za zvezo za področje priseljevanja. To ni nekaj novega. 2004 eh, je um, bila vzpostavljena mreža, 2011 smo to spremenili in um, seveda je treba upoštevati tudi vlogo evropskih agencij na, te, na tem področju. Komisija želi okrepiti vlogo uradnikov za zvezo, tako da bodo lahko bolj učinkovito izvajali prioritete Evropske unije na področju priseljevanja. In ravno v luči poenotenja te funkcije sem pripravila te predloge sprememb, predvsem, ko gre tudi za opredelitev um, uradnika za zvezo in to mora um, biti enaka opredelitev za države članice, za Evropsko unijo in za agencije. Nekdo, ki se ga pošle v tretjo državo in ki se ukvarja s priseljevanjem in zato imamo tu neizčrpen seznam, seznam eh, komisije, vendar smo mi dodali še določene komponente, ki so pomembne za priseljevanje kar zadeva naloge uradnikov za zvezo, se mi je zdelo pomembno, da gremo bolj v podrobnosti v primerjavi s komisijo, predvsem, ko gre za um, kontakte s tretjo državo. In tam sem dodala um, lokalne organizacije, nevladne organizacije, ne, eh, civilno družbo. Potem, kar zadeva zbiranje in obdelavo podatkov, potem Eh, uradniki za zvizo imajo tudi operativne pristojnosti, ne posredne stike triti, v tretjih državah, ki so velikega pomena in s čimer je možno okrepiti sodelovanje s temi, temi državami. In predvsem tudi na področju zbiranja informacij, ki jih potrebujemo za oblikovanje ustreznih politik na evropski ravni. Med predlogi sprememb eh, sem um, um, nekaj povedala tudi o vrsti informacij, ki jih je treba zagotoviti in sicer, eh, ko gre za eh, vrsto in za starost priseljevanja, sem um, um, opozorila na pomen um, upoštevanja mednarodnega prava. In eh, tu sem se eh, še posebej osredotočila na to področje in sicer gre za predlog, horizontalen predlog spremembe, ki pravi, da je naloga uradnikov za zvizo, trebo, da je to treba izpo, uh, um, izvajati ob spoštovanju predvsem randljivih skupin. Če nimajo ustrojstne usposobljenosti, morajo uradniki za zvizo, ki jih imenujejo države članice, opraviti ustrezno usposabljanje za varstvo randljivih skupin predvsem gre pri tem za ženske in za eh, mladoletnike. In te mreže uradnikov za zvizo morajo eh, imeti med sabo tudi strokovnjake za obravnavo mladoletnih in drugih randljivih skupin. Torej, eh, usmerjeval, pri usmerjevalnem odboru predvidevam, da bi tudi parlament kot so zakonodajalec, bil povabljen na sestanke usmerjevalnega odbora kot opazovalec in upam, da bo komisija in tudi države članice, da se bodo s tem strinjali. Torej, parlament eh, naj bi eh, bil redno tudi obveščen o vsebinah dvoletnega delovnega programa in o dejavnostih mreže eh, in parlament mora imeti dostop do teh dokumentov z poročevalci v senci smo že govorili o tem in seveda sem pripravljena, sem pripra, pripravljena se o tem pogovarjati tudi s komisijo in svetom, eh, preden bo potem svet sprejel ta predlog. Hvala. Hvala, Cecil. Sedaj pa so na vrsti poročevalci v senci za EL, ELS. Je to Alessandra Mussolini. Hvala, gospod predsednik. Zdi se mi, pozitivno in to sem tudi rekla že na začetku in sicer, da se da imamo te uradnike za zvezo, um, ki so bolj eh, evropsko zasnovani. In um, poročevalka je v bistvu tudi že govorila o teh pristojnostih. Um, in sicer, da bi to bila enaka opredelitev uradnikov za zvezo za evropsko preko Unijo za agencije in tudi za um, države članice in potem seveda tudi povezava z civilno družbo, z ILOSom. Točka, ki pa bi lahko bila nevarna in v osnutku poročevalke um, to eh, nekako spreminja to um, vlogo uradnika za zvezo. Res je, da je treba spoštovati človekove pravice in tako naprej, ampak eh, uvodna uh, izjava štiri predloga komisije že govori o spoštovanju človekovih pravic. Ampak ta stalen sklic in črtanje ciljev ilosa, to um, Torej, ko gre za priseljevanje, za vračanje in za olajševanje vsega tega, je to pomembno, ampak tu um, spreminjamo uradnike za zvezo v nekaj drugega, v varuhe človekovih in temeljnih pravic. In, um, in tu gre seveda tudi za prekrivanje z nalogami EASA. Um, uradnike, uradniki držav članic agencij in Evropske unije. Eh, torej, če bomo spremenili njihovo funkcijo in če naj bi postali nekaj drugega, potem eh, se v bistvu umešavamo eh, tudi v načela subsidiarnosti in jim dajemo druge pristojnosti. Če vedno poudarjamo, varstvo človekovih pravic. To pomeni, da pri vsakem odstavku um, um, je to nekako redundantno. Torej, na začetku um, moram povedati, da podpiram um, malo bolj evropsko zasnovano nalogo tega uradnika za zvezo, ampak eh, ne smemo pa popolnoma spremeniti njihove naloge. Za druge poročevalce v senci Alde in za zelene, torej teh ni tu, Mary Christine Veržaza zelene, ne, Sofi bo najprej še spregovorila v imenu skupine Alde. Hvala lepa. Natali Grisbek, ki je poročevalka v Sinci, me je prosila, da preberem njeno stališče. Torej, želim se opravičiti za nenavzočnost, želim se zahvaliti Sofiji za to, da bo posredovala moje sporočilo. Hvala Cecil Kienge za delo na tem predlogu komisije in se veselim predlogov sprememb, ki jih je pripravila kajti eh, to um, bo zagotovilo spoštovanje človekovih pravic eh, v okviru um, dela uradnikov za zvizo. Eh, torej, predvsem sem vesela, Eh, da se govori tudi o pravicah otrok in da eh, se uradniki za zvizo posvečajo še posebej tej temi in sicer gre za predlog spremembe 19. Um, torej, um, uradniki za zvizo morajo igrati aktivno vlogo pri priseljevanju, pa tudi pri analizah v tretjih državah, tudi ko gre za analizo človekovih pravic. In tu je zanimiv 24. predlog spremembe. Želim, eh, da Ja. Um, se upošteva tudi to, o čemer smo se pogovarjali na prvem sestanku poročevalcev v senci in sicer mehanizem, da bi države članice res izmenjavale informacije, ki so jih zbrali njihovi uradniki za zvezo in treba se vprašati, ali je besedilo dovolj jasno. E, platforma za izmenjavo informacij ne sme biti neka prazna lupina in države članice ne smejo. Um, zadrževati teh informacij um, s tem, da se sklicujejo na nacionalne interese. Hvala poročevalki in um, veselim se nadaljnega um, tesnega sodelovanja in, sic, in tudi um, se veselim, da nam bo uspelo hitro pripraviti ta predlog. Sedaj pa je res na vrsti Marie-Christine Veržja za skupino GUE. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti eh, kolegici Cecil. Eh, zelo, zelo se strinjam z njenimi predlogi in predlogi sprememb. Mislim, eh, da gre za to, da da uh, imamo bolj celovit pristop do vprašanja priseljevanja in tudi predlog komisije na temelji na tem. In mislim, da je to dober pristop. Uh, torej, um, izhod, uh, iz, uh, to, da bi išli iz situacije, ki je bila 2015, uh, je seveda tudi v drugačnem pristopu do priseljevanja. Ampak uh, to. Eh, ne smemo se ukvarjati samo s eh, tistimi državami, ki za nas predstavljajo problem in sicer um, južno od sredozemlja. Um, Um, treba, eh, tudi države članice morajo izdati um, vizume za trajno, za dolgoročno prebivanje. Predvsem Ukrajinci dobivajo to dovoljenje. Um, in sicer um, 600 tisoč v lanskem letu, ali ni, so ti migracijski tokovi to, kar je bilo najbolj pomembno na tem področju. Nobena druga nacionalnost um, ni um, um, predmet tako obsežnega vala eh, migracij kot eh, to, kar sem prej povedala. In zato je treba zagotoviti neko ravnotežje. Ne smemo biti nekako obsedeni, čeprav. Eh, s temi migracijami z juga, ki jih imenujemo nezakonite, neregularne če so te migracije nezakonite, potem tudi zato, ker ni možnosti zakonitega priseljevanja v EU. In treba je to opraviti to primerjavo. Torej, države, ki nimajo možnosti zakonitega priseljevanja in državami, ki to možnost imajo, pri čemer um, um, Ukrajinci, ki delajo v, na polskem in tudi drugot, um, torej ne da bi jim to zavidala, ampak na vsak način je veliko Ukrajincev. Um, 85 tisoč od teh 500 tisoč jih dela eh, na polskem. Torej, moramo imeti bolj celovito vizijo migracijskega pojava. Eh, Eh, torej moramo si ohraniti, eh, moramo si ogledati seveda tudi um, vračanja. Prepričana sem, da približno en milijon Ukrajincev um, živi na polskem, ampak del, eh, del se jih tudi vrača. Uh, Torej, če želimo imeti bolj logističen pristop in vizijo, moramo imeti ta globalen pogled in mislim, da nam bo to poročilo tudi pomagalo pri tem. Ehm, ne vem, ehm, zgubila sem, svoj, sem se v svojih dokumentih. Cecil je dodala um, tudi um, prihodne um, um, migracije. Mislim, da se moramo predvsem posvetiti tudi temu. Torej, um, podatki morajo biti anonimi, anin, anonimizirani, kajti pogosto. Če želimo poznati te um, migracijske tokove, ni nujno, da imamo um, podatke o, tudi o vseh um-, imenih. Torej, potem um, človekove pravice, to vprašanje sodelovanja, um, okrepljen dialog in sodelovanje. Um, mislim, da so države s katerimi je treba okrepiti dialog eh, na področju priseljevanja, da bi razumeli te razloge eh, migracij in da imamo tu tudi nekaj težav. Eh, treba je upoštevati predvsem tudi realnost eh, migracijskih tokov, ki prihajajo iz teh držav. Hvala. Preden bom dala, dal besedo eh, poročevalki, eh, sprašujem, ali želi komisija temu kaj dodati na kratko? Hvala. Poslušila, poslušala sem francosko tolmačenje in zato um, s, um, sem malo počakala. Um, torej, tu gre predvsem za obveznost uh, deljenja informacij v okviru platform. To se nanaša na komisijo. Tako kot smo razpravljali o tem že prej, peti člen z uporabo šel eh, zagotavlja to garancijo, ampak komisija nima nič proti, da se okrepi um, to, da se spodbujajo države članice. Um, k eh, učinkoviti izmenjavi informacij pri teh platformah. Hvala za odgovor na to vprašanje. Ali se sil, ali želite povzeti to razpravo? Hvala. Želim se zahvaliti vsem za prispevke. Prepričana sem, da se bomo še sestali in da eh, bomo lahko razpravljali o Um, predlogih, ki smo jih slišali. Um, želim povedati nekaj o človekovih pravicah. To, kar smo mi um, zapisali v besedilo, da pri tem ne gre za to, da bi spremenili funkcijo uradnikov za zvezo, temveč eh, človekovih pravic ne moremo ločiti od eh, pojava migracije, menim. In zato smo poskusili um, migracije povezati s človekovimi pravicami in to je pomembno. Če si ogledam eh, to besedilo, potem vidim, da se človekove pravice um, pojavljajo samo v uvodni izjavi. In zato smo želeli pač malo okrepiti to temo, ampak naloga uradnikov za zvezo ostaja nespremenjena, kar zadeva EASO in kar zadeva prekrivanje nalog med uradniki za zvezo in eh, podpornim uradom za azil, eh, To bo seveda tudi naloga komisije, da reši to vprašanje. EASO ima danes eh, malo uradnikov in ne more pokrivati celotnega vseh držav in zato um, torej, da želi ALDE, da nas um, podpira pri eh, tem, da izpostavljamo pomen mladih, me veseli in predvsem tudi randljivih skupin med njimi otrok in žen. Eh, žena. Marie Kristin je govorila o mobilnosti. Pripravila sem predloge sprememb in želila opozoriti na to, da prihajajo osebe, ki so potem blokirane um, v kraju prihoda. In zato je treba tudi se vprašati, kam lahko grejo te osebe, ali uh, naj ostanejo v Evropi, ali obstaja možnost eh, porazdelitve tudi po drugih državah sveta. Torej, zanimivo bi bilo um, z, izvedeti, um, kam um, želijo potovati te osebe in kam potem tudi dejansko potujejo. Ampak na vsak način um, smo uh, hoteli um, omeniti tudi to vprašanje, tako da um, te osebe ne ostajajo nekako v vakumu. Hvala lepa, Cecil, za delo na tem dosjeju in hvala tudi poročavcem v senci in želim vam veliko uspeha tudi pri naslednjih um, sestankih. Um, rok za vložitev predlogov sprememb pa je 19. november. In sedaj nadaljujemo, lahko nadaljujemo z naslednjo točko. Če je poročevalec že tu in če želi podati uvod, in sicer gre za spremembo um, vizumskega informacijskega sistema, Karlos, ali si pripravljen? Um, Dobro, potem dajem besedo takoj gospodu Koelju, ki bo predstavil osnutek poročila. Carlos, hvala, govoril bom portuga. Torej, Vedno spet eh, ponavljam, da ste Schengen in svobodno gibanje oseb eh, velik uspeh Evropske unije, kar eh, evropski državljani tudi cenijo. Svobodno, svoboden pretok oseb pa seveda zahteva ukrepe, kot so varnost meja in sodelovanje policije na ob močju suverenosti. Schengen in prost pretok oseb pa zahtevajo tudi skupno vizumsko politiko, ki zagotavljajo varnost, svobodo in suverenost. To je pomembno, da se ljudje, da ljudje lahko potujejo v EU zaradi obiska, zaradi študija in tako naprej. In zato imamo sistem viz, vizumski informacijski sistem. E, tu e, lahko preprečimo e, trgovanje z vizumi, iskanje najboljših vizumskih pogojev v Evropi. Tam so zbirke podatkov, ki jih imajo na voljo konzularna predstavništva, pa tudi organi za nadzor meja. Torej, ta sistem je dostopen na zunanjih mejah šengenskega območja in v um, predstavništvih držav članic v tujini. Trenutno se uporablja samo za kratkoročne vizume. Uh, 2017 je bilo izdanih 17 milijonov vizumov. Torej, to je pravzaprav veliko takih eh, postopkov vsak dan. Vendar ne prihajajo samo turisti, temveč eh, tudi študenti, univerzitetni profesori, raziskovalci, delavci ali osebe, ki želijo obiskati druge v Evropi. Te osebe pa niso zajete sistemom VIS ali v drugih varnostnih sistemih. 2017 je po podatkih Eurostata eh, je ena, eh, mil, en milijon eh, oseb prišel v Evropo zaradi dela. 180 tisoč jih je obiskovalo družinske člane in na tisoče študentov. Torej tudi oni uporabljajo pravice prostega pretoka, niso pa zajeti v kateri od evropskih zbirk podatkov. Želim opozoriti na to, da je pred kratkim eh, tudi Ana Gomes, Gomes kritizirala um, tako imenovane zlate vizume za velike investitorje. Tri države članice že izstavljajo uh, take vizume in tudi ti niso zajeti v sistemu viz in tudi ne, in tudi ne v drugih. Uh, varnostnih sistemih, kot je šengenski informacijski sistem. In z reformo BISA naj bi to spremenili. Če želi priti kanačan v Evropo, potem je neodvisno od tega, ki se bo nastanil, um, torej bo njegov vizum zajet tudi v visu. Če bo eh, stanoval v Belgiji, imajo tudi drugi dostop do tega podatka v sistemu. S tem pa je zagotovljen, no, da se lahko prosto giblje po celi Evropi. Vendar jasno je, da ima vizum tudi varnostno politično razsežnost. In v prihodnosti bo to vedno bolj pomembno. In mogoče, um, želi, mogoče želijo turisti. Um, um, si tu, uh, torej se želijo zastalno naseliti na, uh, v, na evropskem ozemlju in zato je treba na vsak način um, omogočiti vključitev teh podatkov tudi v zbirko podatkov um, vis, tako da imamo ustrezni nadzor nad tem. V pravnih besedilih pa moramo jasno zapisati, da uh, je omogočen Eh, nadzor, treba je seveda zagotoviti zasebnost in zato imamo um, kontaktne točke, ki jih je treba vzpostaviti v vseh državah članicah in pred izstavitvijo vizuma je treba izvesti nadzor, eh, kar predlaga komisija in sicer, da se dolgotrajno bivajoči da se za dolgotrajno bivajoče opravi ta nadzor šele pozneje. To ni pametno. Kontro, to kontrolo je treba izvesti pred izstavitvijo vizuma. Pri vis in sis morajo veljati ta načela. In s to reformo eh, bomo lahko izkoristili potencial teh zbirk podatkov in s tem um, tudi Schengen in Sistem vis se bo lahko hitro odzival na spremembe situacij in zato moramo predvideti eh, večje zmogljivosti tudi za obdelavo podatkov. Sedaj imamo eh, podatke v centralnih eh, shrambah, vendar vedno več je tudi internetnih napadov in ugotovili smo, da Eh, tveganja nastajajo predvsem med centralnimi eh, shranjevalniki in med državami članicami. In da je treba predvideti eh, rešitve za take incidente. Doslej je bilo to prepuščeno državam članicam, vendar to naj bi postalo zavezujoče za vse države članice in to velja tudi za EU-LISA, za agencijo, ki je v EU pristojna, zato potrebujemo časovnico in proračun in mislim, da bo treba ravnati še bolj intenzivno, vendar komisija ni predvidela rokov in tudi eh, ni um, povedala, kakšne so možnosti za izvajanje reforme. To se mi ne zdi spremljivo. Um, e, treba je okrepiti kontrolne mehanizme parlamenta in tudi um, um, torej eh, dolžnost eh, komisije, da um, poroča o tem. Um, um, komisija pravzaprav zahteva zase in za države članice neko bjanko menico in s tem se ne morem strinjati. Um, predlagam različne ukrepe v svojem. Um, predlogu poročila in veselim se prispevkov drugih in upam, da nam bo skupaj uspelo pripraviti dobro poročilo. To je seveda zelo kompleksen osnutek, vendar se zavedamo, da smo kratko pred eh, koncem mandata in zato moramo um, z veliko nujnostjo uh, izvajati ta pogajanja. Več sestankov smo že imeli s Komisijo in Agencijo za temeljne pravice 20. novembra, pa bomo imeli prvi sestanek poročevalcev v Sinci. Hvala lepa. Hvala, Carlos, za dobro upravljeno delo pri tem dosjeju. Birgit Sipel bo govorila v imenu Petra Niedermüllerja, ki je poročevalec v Senci. Birgit, izvoli. Hvala. Naj se najprej zahvalim komisiji za predlog, še posebej pa tudi gospodu Koelju za njegovo delo pri pripravi tega osnutka poročila. Mislimo, da je to dobro izhodišče za nadaljne razprave, ki bodo še sledile. Naš poročevalec v Senci danes ni mogel priti na sestanek, zato bi sama v njegovem imenu omenila samo nekaj vidikov. Nekaj zadržkov še imamo glede potrebnosti in sorazmernosti, da se vključijo tudi eh, podatki o vizumih za dolgoročno bivanje in pa, eh, za, in pa eh, podatki o dovoljenjih za prebivanje v viz, potem jemanje prstnih otisov otrok, tukaj imamo zadržke in pa nekaj glede pravnih sredstev tudi predlogi glede interoperabilnosti, um, mislim, da bi jih lahko še izboljšali. No, ampak vsekakor pa bomo konstruktivno sodelovali pri pripravi tega predloga. Eh, trudili se bomo, da skupaj s poročevalcem najdemo rešitve za vsa odprta vprašanja. Hvala. Hvala. Gospa Veržija? Ne. Potem pa Ana Gomeš. Izvolite. Tudi sama bi se zahvalila Karlošu Kuelju za njegov predlog. Pripravljalno delo je bilo opravljeno tudi v sodelovanju s šengensko skupino in tej skupini pripadam tudi jaz, zato sem zelo vesela tega sodelovanja. Sem pa z zanimanjem ugotovila, eh, da so vaši predlogi v zvezi z zlatimi vizumi zelo pomembni. Treba zagotoviti minimalno varnost in pa enakopravnost. pravnost. In to zahteva, da mora biti vključeni tudi podatki o zlatih vizumih. Številne države, ki uporabljajo ta pristop eh, zlatih vizumov in pa tudi kar se tiče sistema združevanja družin. Tukaj me zanima, ali te družine potem spadajo v postopek zlatih vizumov. ali naj bi to bilo vključeno tudi v vaš predlog. Pa še nekaj me zanima. Eden od vidikov, s katerim smo se ukvarjali tudi mi v naši spremljevalni skupini za Schengen, je naslednji. Težko je takrat, ko pride do izdajanja nacionalnih vizumov. Tudi statistični podatki so taki, da jih komisija komaj kaj preverja. Naprimer, v primeru Malte in Libije je bilo tako, ko je Malta zaprla svojo ambasado v Libiji, niso ustavili uh, delovanja te scheme in so nacionalne vizume prodajali še naprej. Ampak z malteškim vizumom lahko ljudje se preprosto usedejo na trajekt in vstopijo v šengensko območje. Torej, tukaj gre tudi za varnostni problem, pa teh podatkov nihče ne preverja. Tudi statistični podatki se ne preverjajo. Zanima me, eh, kakšen bi bil vaš predlog v zvezi s situacijo, kot sem jo ravno kar opisala. Če nihče drug ne prosi za besedo, potem lahko Carlos uh, zaključi in odgovori. Ja, najprej moram vprašati še komisijo, če želijo kaj dodati. Da, hvala za besedo, hvala poročevalcu in članom in članicam, ki so pozdravili predlog komisije na to temo. Vis je ključno orodje, ki ga uporabljajo države članice za harmonizacijo naših vizumskih politik. 16 milijonov uh, šengenskih vizumov se izda vsako leto, en milijon operacij poteče na dan. In eh, komisija kljub vsemu meni, da bi morali vizumski sistem še nadalje izboljševati. Treba ga je uskladiti tudi z ETIAS-om in drugimi sistemi, tako da se bodo preverjali eh, tisti, ki prestopajo zunanje meje Evropske unije. Mm, pomemben je tudi razvoj in pa nadgradna eh, sistema VIS. Tudi o interoperabilnosti se razpravlja trenutno v tem odboru in pa tudi v komisiji. In različne vidike interoperabilnosti bo treba tako uskladiti, da bo vse skupaj ustrezno delovali, delovalo. Komisija pozdravlja podporo uh, poročevalca. Uh, tudi ko gre za vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenje za prebivanje. Veselimo se že nadaljnih razprav o teh temah, tudi o bolj konkretnih temah, specifičnih temah, ki ste jih omenili. Potekajo trialogi in eh, čimprej bomo sprožili razpravo tudi na temo teh vprašanj, ki so še ostala odprta. Še Karlos za zaključek. Hvala, gospod predsednik, hvala kolegom za njihove prispevke in pa za dobro sodelovanje pri tem pomembnem dosjeju. Če odgovorim na vprašanje Ane Gomeš, v mojem poročilu jasno piše, da se predvidevajo nekatere spremembe k osnutku poročila komisije, eh, kar se tiče naprimer eh, združevanja družin. Torej, na prvo vprašanje, ki ga je postavila na Gomeš, sem že odgovoril v svojem predlogu. Skrbijo pa te tudi statistike in nacionalni vizumi. E, tukaj e, mi želimo države članice prisiliti, da bodo preverjale sistem na podlagi varnosti. E, tudi, ko gre za izdajanje vizumov, mi trenutno ocenjujemo to, kako vse skupaj vključiti v uredbo. Upam, da nam ne bo treba uh, tukaj prepričevati ali se boriti s svetom, uh, kajti če se lotimo uh, vzrokov problema, potem vsi vidimo, da po izdajanju vizuma, uh, če se takrat izda, izvajajo nad kontrole, potem eh, bi bilo veliko bolj smiselno to storiti prej. Uh, in uh, računam tudi na tvojo podporo pri uh, sprejemanju mojega poročila. Hvala, Carlos. Um, tukaj gre res za bistvo našega dela um, v našem odboru. 13. november je rok za vlaganje predlogov sprememb. Prej je bil rok 9. november, zdaj pa smo ga predstavili na 13. november. Uh, Še enkrat hvala poročevalcu in vsem kolegom in kolegicam, ki ste govorili na to temo. Zdaj pa se bomo lotili osme točke. Zanima me, če se poročevalec gospod De Jong strinja s tem, da njegovo točko obravnavamo malo pred predvidenim časom, potem bomo lahko tudi prej začeli glasovati. Z dovoljenjem poročevalca se torej lahko naslednje točke lotimo malo prej. Gre pa za mnenje o izvajanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU. Poročevalec gospod De Jong bo predstavil svoj osnutek mnenja. Gospod De Jong, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Reči moram, da sem pri tem mnenju naletel na težavo z omejenim prostorom oziroma številom znakov, ki sem jih lahko uporabil. Tema je zelo široka. Um, poleg tega pa je tudi AFKO, ki je odgovorni odbor, že vložil veliko dela v to, veliko delovnih dokumentov so pripravili, imeli so tudi javne predstavitve in sam sem skušal temu delu slediti. Uh, Torej, kar se tiče obsega, mi je postalo jasno, da tukaj ne gre toliko za spoštovanje listine v samih državah članicah, kot za evropske institucije in spoštovanje listine tukaj. Zato sem se osredotočil predvsem na ta vprašanja. Skušal sem tudi slediti liniji, ki si jo je zastavil odbor AFKO. Um, pripravili so zanimivo študijo o številnih področjih, ki prej niso bila tako v spredju. Torej, omenil sem tudi delovne dokumente, ki jih je pripravil poročevalec. Eh, in ukvarjali smo se s tem koliko pozornosti se poleg listine namenja še drugim konvencijam, naprimer ne samo listini o temeljnih pravicah, ampak tudi konvenciji, socialni listini in tako naprej. Potem me je zanimalo, kakšen je odnos med eh, listino eh, in pa socialno-ekonomskim upravljanjem. Veliko eh, je v študiji, ki jo je naročil Avko, napisanega tudi o tem, potem kako agencije izvajajo listino, to me je zanimalo, in pa eh, tudi, kakšna pravna sredstva lahko uporabijo žrtve poslovnih goljufij. Mm, ali gre tukaj tudi za njihove kršitve, za kršitve njihovih temeljnih pravic? Mm, torej, to. Um, je tudi tema, o kateri sem želel nekaj napisati. Mm, sam sem eh, potem k svojemu mnenju vložil tudi kar nekaj predlogov sprememb. Eh, rad bi pozval tudi vse poročevalce v senci, naj eh, predložijo predloge sprememb, ker lahko o teh temah zelo veliko povemo. Mm, mm, študija učinka človekovih pravic in uresničevanja teh pravic je zelo pomembna. Mislim, da bi to morali bolj upoštevati. Potem, ko gre za zunanje sporazume, mislim, da pogosto nimamo sistematskega pristopa, ko gre za oceno spoštovanja temeljnih pravic. Pri agencijah mislim tudi, da bi lahko naredili korak naprej. Pripravljajo se poročila, kot je bilo priporočeno, kot je to priporočila um, Agencija za temeljne pravice, ampak mislim, da bi morali imeti tudi jasen sklic eh, na eh, listino in pa na spoštovanje temeljnih pravic iz listine. Eh, vedno, ko ustanavljamo nove agencije in pa ko gre za uredbe o obstoječih agencijah. Potem poročanje o kršitvah bi moralo biti bolj razširjeno in jasno. Ehm, zaenkrat je to vse, ampak upam, da bo mnenje s predlogi sprememb postalo eh, eh, bolj obsežno. Hvala. V svojem uvodu sem malo nerodno rekel, da gre za izvajanje listine v EU. Eh, seveda gre za institucionalni okvir EU mislim, da je institucionalni ukvir veliko ožja tema, kot pa to, kako se listina izvaja v državah članicah. E, torej, vse skupaj e, je veliko bolj institucionalno, vemo, da se s tem ukvarja AFKO in e, kar težka naloga bo pripraviti to mnenje, da bo zajelo vsa relevantna področja. Hvala za vaše delo. Zanima me, ali želi kdo besedo v zvezi s tem, Roberta Mecola. Hvala. Jaz sem poročevalka, oziroma Barbara Matera je poročevalka v senci za ELS. Sama jo danes nadomeščam, pustila mi je nekaj, uh, uh, nekaj točk, ki jih bom zdaj predstavila. Zahvaljujemo se gospodu Dejongu. Eh, poročilo o izvajanju bo. Um, Eh, govorilo o tem, kako se v evropskih institucijah in organih eh, izvajo temeljne pravice. Treba je zagotoviti spoštovanje listine. Mnenje, kot eh, je bilo predstavljeno, se zdi zelo uravnoteženo, zelo se zanaša tudi na določbe iz pogodbe. In Barbara bi se samo v določenih točkah še rada dvostransko pogovorila s poročevalcem oziroma pripravljalcem mnenja. Uh, Jele si želi, da bi to mnenje bilo malo bolj uravnoteženo, nekatere točke bi okrepili eh, v okviru večletnega finančnega okvira 21 do 27 se omenja pogojevanje s poštovanjem listine in naši predlogi spremem se bodo osredotočili predvsem na to vprašanje. Hvala, ker si nadomestila Barbaro Matero. Hvala. Želi še kdo besedo? Eh, Kristin eh, Revo je poročevalka v imenu SND, nadomešča pa jo Birgit. Kristin žal ni mogla priti na današnji sestanek, ker se je morala udeležiti neke seje v Parizu, eh, zato jo nadomeščam. Kristin se najprej želi zahvaliti gospodu Dejongu za eh, njegovo delo. Strinja se z vsem, kar je bilo zapisanega o ekonomsko-socialnih vidikih. Ekonomsko upravljanje Evropske unije je tukaj pomembno in vpliva na socialne pravice, ki so upisane v listino, torej naprimer izobraževanje in eh, socialno varstvo, to je treba upoštevati. Kristin tudi podpira to, da se pospešijo pogajanja. Uh, v zvezi s pristopom eh, k tej listini. Morali pa bi se usredotočiti tudi na eh, spoštovanje listine strani držav članic. Člen 51 pravi, da eh, to velja samo takrat, kadar države spoštujejo listino, ampak številne sodbe so potem stvari zapletle. Zato potrebujemo pojasnilo listine um, kako naj države članice bolje izvajajo temeljne pravice, ki so zapisane v listini. Poleg tega bi morali zauzeti bolj proaktiven pristop do spoštovanja temeljnih pravic. Treba je ukrepati takoj, ko so pravice ogrožene. Ta tema je res tehnične narave, ampak vseeno moramo izkoristiti priložnost in poslati jasno politično sporočilo. Na srečanju ministrov za pravosodje v Luksemburgu pred tremi tedni je Poljska blokirala sklep sveta v zvezi s eh, temeljnimi pravicami v Evropski uniji. To se je zgodilo prvič eh, in eh, je brez precedensa. Zato bi morali v zvezi s tem nekaj narediti in Kristin se tudi veseli sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci še kakšne zaključne besede gospoda De Jonga? Eh, hvala, zelo kratek bom, veselim se predlogov sprememb. Mogoče naj povem še rok za predloge sprememb. 12. november je to. 12. november ob eh, petih popovdne. To je moje delo. Eh, Zato sem plačan, da povem, kakšna je časovnica. Torej, 12. novembra ob 15. uri se izteče rok za vlaganje predlogov sprememb. Zdaj, ko se bliža konec mandata, je vse več članov in članic odsotnih, ampak z nami so koordinatorji, ki vsi dobro upravljajo svoje delo. Zahvaljujem se jim, prav tako osebju. then želi še kdo besedo, mogoče komisija. Barbara Nolan iz komisije, ste želeli spregovoriti na to temo? Izvolite besedo. Samo tole naj povem. Mi pozdravljamo to mnenje, čestitamo poročevalcu gospodu De Jongu tudi mi imamo iste cilje, da listina postane bolj znana, da se bolje izvaja, da se jo bolj uporablja po celi Evropski uniji, še posebej pa v evropskih institucijah in eh, državah članicah, tudi civilna družba bi jo morala bolj poznati. Eh, stvari so se začele premikati, ko gre za konvencijo. V delovni skupini sveta so se razprave spet začele stvari se eh, premikajo naprej in mislim, da bo prišlo do eh, spremembi novih pristopov in veselimo se tudi dobrega mnenja, ki bo prišlo iz tega postopka. Hvala, Barbara. Hvala, gospod De Jong, za eh, to mnenje. Rok pa je, kot smo rekli, 12 november. Zdaj bom zasedanje prekinil do 17.45, ko začnemo z glasovanjem. Hvala. Colleagues, we begin in three minutes. Thank you. Electronic voting cards. Eh, kolegi in kolegice, začeli bomo z glasovanjem. Pripravite svoje elektronske kartice. Oh, sorry. <laughs> I don't need to give anyone else a shock. Uh, colleagues, are uh, we uh, beginning the votes? Iris. Uh, dragi kolegi, začeli bomo. Začeli bomo ne glede na to, kdo je prišel in kdo ne, ker je glasovanja res veliko. Mm, štiri glasovanja imamo in še eno glasovanje o uh, članu oziroma članici uh, agencije za nadzor. Nekaj glasovanj je tudi zelo dolgih eh, in že vnaprej se vam upravičujem za to. Glasovanje bomo razdelili med današnji dan in pa četrtek, ampak v četrtek ni, ne bodo prisotne vse skupine. Zato želim zdaj čim prej začeti in čim prej potem tudi končati. Ne bo pa eh, veliko tega glasovanja ostalo za naslednji teden v Štrasburu. Pri odboru Libe trenutno ni preveč dobrih novic, eh, dela je ogromno. Eh, bomo kar začeli prvo glasovanje. In sicer gre za Evropski socialni sklad, ki je povezan z večletnim finančnim okvirom. Evropski socialni sklad plus. Um, mm, tukaj smo sodelovali z odborom za zaposlovanje in delo smo morali hitro zaključiti. Poročevalki in pa poročevalcem v senci se zahvaljujem, poročevalke sicer ni tukaj, eh, poročevalci v senci so, nekdo mi tudi maha. Uh, izvolite. Ja, hvala, rada bi glasovala, čeprav nimam kartice s seboj. Pozabila sem jo v pisarni, tako da bom za začetek dvigala roko. Majte, lahko nekoga prosiš, da gre po kartico, ker je glasovanje res veliko. Do takrat pa bomo upoštevali tudi tvoje glasovanje z roko. Hvala. Še kdo nima kartice? A, našla si jo, super. Če še kdo nima kartice, se prosim javite, da bomo lahko upoštevali vaš glas. Dobro. Bomo zdaj glasovali v predlogu uredbe parlamenta in sveta o socialnem skladu plus 12, kompromis 12. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 121, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1, 3, 3, ne, se popravlja predsednik.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 konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 21, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 23, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 25, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 26, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 34 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, predlog spremembe 161 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 27 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 165. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 166. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 28. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremenbe 171, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, predlog spremenbe 172, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 29, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 177 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 178 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 179 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 180 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 30 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 31 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 185 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 186 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 187 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 188 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 189 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno, 43 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 45, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 191, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 192, glasujemo. Konec glasovanja. E, sprejeto 193, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 194, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, e, predlog spremem 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 195, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 196, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 48, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 49 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 33 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 51 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 52 glasujemo, konec glasovanja sprejeto, 198 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Priloge 199 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa blok 200 in 201 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, spet glasovanje v bloku 53 in 54, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 203, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje v bloku 55 in 56, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Glasovanje v bloku 204-205, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasovanje v bloku o 57 in 58, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno glasovanje v bloku 206 in 207, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto še uvodne izjave. 61 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, 62 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 63 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 70, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 71 in 72 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 81, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 6, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 83 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 89 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 7a, kompromis, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 99, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 101, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 102, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis osem, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis devet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 106, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis deset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 109, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ali lahko se naslednje eh, obravnavamo v bloku? Ne moremo, dobro. 114 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 115 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 16 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 116 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 117 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 17 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 118 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pa še končno glasovanje po imensko, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto, 31 za, 7 proti, nihče se ni vzdržal. Hvala, kolegi. Zdaj pa naslednja točka. Želi kdo spregovoriti? The, um, program for... Gre za vzpostavitev programa digitalne Evrope in poročevalec je uh, eh, Žeron Lenars. Želite besedo? Predvidevam, da ne torej kar predlog spremembe 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Dobro. Se upravičujem, kolege, bomo morali ponoviti. Gre za poročilo gospoda Lenarsa. In začeli smo s predlogom spremembe 63. Glasujemo. Še enkrat bomo ponovili glasovanje, ne vem zakaj. Konec glasovanja sprejeto. 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 14 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 8, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 68, glasujemo. 68. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 74 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10a glasujemo. 10a. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10b. Ne, ne, ne. Ta je brezpredmeten. Dobro. Kompromis 11a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 11b. Ne, tudi ta je brezpredmeten, se upravičujem. Predlog spremembe 27. Glasujemo. 27. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, sprejeto, 28, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 93, glasujemo. Konec glasovanja, 94, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, ne zavrnjeno. 95, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 96 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 97 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 98 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 99 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 100 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 101 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 29, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 2a, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 43 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 45 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 46 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 56. Glasujemo. Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 10. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 11 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto s 34 glasovi za, enim glasom proti in štirimi vzdržanimi glasovi. Čestitke poročevalcu. In sedaj prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za polno uporabo določb šengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji in za odpravo kontrol na kopenskih morskih in zračnih mejah. Poročevalec je Sergej Stanišev. Sergej, ali želiš besedo? Ne, potem lahko kar začnemo z glasovanjem. 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 37. Ne, se upravičujem, 39 se opravičujem. 39, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 12, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 13, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 15, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave, kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dva, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še končno poimensko glasovanje glasujemo. Odlično opravljeno delo. Sergej Stanišev veliko kompromisov, zato je bilo glasovanje krajše. 36 za, 4 proti in en vzdržan glas. Čestitke poročevalcu. Dobro. Sedaj pa, ko že govorimo o daljših glasovanjih, smo pri četrtem in zadnjem glasovanju, pred kratkim glasovanjem o imenovanju članov upravnega odbora EMCDDA. In sicer gre za mnenje glede direktive o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Sporazum eh, je eh, bil eh, dosežen v zvezi s tem, da ima odbor Libe izključno pristojnost za posamezne dele tega poročila. Poleg tega pa imamo pristojnost tudi pri tistih delih, ki se nanašajo na žvižgače. Poročevalka je gospa Pagazoro Tundua Ruiz, ali želite besedo? Ne, potem pa lahko kar pridemo k glasovanju. Ni veliko kompromisov, torej vas prosim za potrpežljivost in disciplino. Predaj smo 33, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 166. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 175. Glasujemo. 175. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 176 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 177 glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno, ampak za tesno večino. 179 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 180 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 181 glasujemo. Hvala, Birgit. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 191, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 192, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 193, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 194 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 199 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 200, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 201, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 203, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis spet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 208. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 211 in 212 sta identična. Konec glasovanja. Sprejeto. S 213 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 214 in 215 sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, 216 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 221 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 6 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 228 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 229 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 7 glasujemo. No, prekličimo kompromis 7 in moramo glasovati o 237. Oziroma o 230. 230, koliki. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Kompromis 7, se upravičujem za napako, kompromis 7 še zmeraj glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 233. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 234, glasujemo. Rezultati so razmeroma tesni. Sprejeto. 235. Glasujemo. Nekoliko počasneje bomo glasovali, ne preveč, obljubljam. Konc glasovanja sprejeto. 236. Glasujemo. Konc glasovanja. Sprejeto. 239 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 242. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 243. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 244. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 248. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 249 in 250 sta identična, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. 251, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 252, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 254 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 255 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 256 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. 261 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 264, ne, 263, 263, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 264 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 265 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 266 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 267, glasujemo. Ne, 268, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromis 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 271. Sem že napovedal kompromis 11, ja. Torej 271 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto 273 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto 276 glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 278 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 279 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 12 glasujemo. Se opravičujem, 280 sem pozabil. 280. Ampak naprava tako ali tako ni delovala. Naprava je vedela, da sem se zmotil, 280, konec glasovanja. No, bo konec glasovanja, mislim, da je zdaj že naprava utrujena. Zavrnjena. Se upravičujem, Barbara. Žal mi je za to, za karkoli sem pod storil. Dobro, kolegi. Ne sovražite me, ampak še eno napako sem naredil. In sicer nismo glasovali od 267. Jaz sem mislil, da smo, ampak nismo. Nisem glasoval, oziroma nismo glasovali od 267 pred kompromisom 11. Torej bomo to storili sedaj. Se opravičujem za tole. Glasujte, prosim. Hvala lepa. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa se vračamo k kompromisu 12. Glasujemo. Zdaj bomo malce pospešili. Konec glasovanja. Sprejeto. 285. Glasujemo. 285 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 287 glasujemo. Ne, ne, ne, ne. 286 sem pozabil. 286. Glasujemo. 286, torej konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Ah, jaz nisem glasoval. Ste vsi glasovali? Tudi jaz. Konec glasovanja. To je sprejeto. Sedaj, eh, ko tudi jaz glasujem, je rezultat drugačen. Hvala lepa eh, koordinatorjem. 287, 287, se upravičujem, utrujen sem že. 287, glasujem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 288 in 290 sta identična, glasujemo. Sedaj sem ugotovil, eh, da je pravzaprav zelo koristno, da glasujem. Hanc glasovanja in sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 291. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 292 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. No, nadaljujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 301. Konec glasovanja. Sprijeto 311. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 311. konec glasovanja zabrnjeno. Sedaj moramo glasovati tudi o vseh ostalih predlogih sprememb. 311 ali želite preveriti? No, to samo tako predlagam kajti drugače bomo morali imeti številna dodatna glasovanja. Na tisoče dodatnih glasovanj. Ne vem, kako je z vami, jaz sem precej utrujen. No, 312. 312. Začetek glasovanja. Torej, seveda so pomembna tudi načela. Konec glasovanja. 313 sprijeto 313. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 314. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 315. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 316, glasujemo. Konec glasovanja, verjetno je tudi to zavrnjeno. Zavrnjeno 317, glasujemo. Konec glasovanja, sprijeto 318, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno 319, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 320. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 321. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 326. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 341, 341. Zdaj smo preskočili kar celo stran 341. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 346 za, eh, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 347 začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 350. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 353. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 353. 355 glasujemo. Prosim, da se koncentrirate. 355, konec glasovanja. Zavrnjeno. 356 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 357 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 18 glasujemo. Kompromis 18 glasujemo. Gospa Hulmajer, morate ustaviti kartico ali deluje. No, tako iz vljudnosti sem vas opozoril na to. Konec glasovanja sprejeto. 361 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 362 glasujemo. Kdo je rekel ne? Konec glasovanja. torej 362. Nekdo je rekel, da ni treba glasovati o tem. 362. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprijeto. 364. Konec glasovanja. zavrnjeno 365. Glasujemo. Bunika, nisi še glasovala. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 366. Glasujemo. Konec glasovanja sprijeto 367, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 368, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 369, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 20. Glasujemo. Konec glasovanja. To je sprijeto. Kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 380. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 22 glasujemo. Kompromis 22 glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Ali je vse v redu? 383 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 384 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 385 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 386 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 387 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Verjetno. Torej, nismo glasovali o 3.8.1. 3.8.1, o tem bomo glasovali sedaj. Se opravičujem, 381. Na hitro. Torej, vračamo se na 3.8.1, 381 glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa nadaljujemo s 388 glasujemo. <clears throat> Konec glasovanja. Zavrnjeno. Oziroma sprejeto. Potem sklici 34 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 37 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 38 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 23 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 52 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 63. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 64 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 66 glasujemo. Se opravičujem. 65 glasujemo. 65 glasujemo konec glasovanja. Konec glasovanja, to je sprejeto, 66 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 68 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 70 glasujemo, ne 69. Devet, ne, ne, ne, se smi mi, mi prav. 70, 70. Tudi 70 glasujemo. Ne, kljub temu nismo imeli prav 69 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa nadaljujemo s spet. Pet, predlog spremembe pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 70. To je moj najljubši predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis oziroma 71, predlog spremembe 71 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno kompromis 27. Konec glasovanja, sprijeto glasovanje. šest, predlog spremembe šest, glasujemo, konec glasovanja. Sprijeto, kompromis 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis 29, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis 30, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 glasujemo. Konec glasovanja. Prijeto 86 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 9 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 88 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 91 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 93 glasujemo.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 Konec glasovanja. Sprejeto 96 glasujemo. Konec glasovanja. Ne, 96, o tem ni treba glasovati. 97, glasujemo o 97. konec glasovanja. 97, sprijeto 98, glasujemo. Konec glasovanja, sprijeto 32, glasujemo. Konec glasovanja, sprijeto 99, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 102 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 103 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 104 glasujemo. Sprijeto. Konec glasovanja. Sprijeto. 106 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 33 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 34 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 34 glasujemo. 113 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 114 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 115 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 13 glasujemo. 13 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 116 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 35 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta, 120 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, 121 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 122 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, 123 glasujemo, konec glasovanja, Konec glasovanja. Zavrnjeno 124 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 125 glasujemo. Imamo tudi glasbo v ozadju 125, konec glasovanja. Sprijeto. 125 je to bilo, na zadnje. 125. 125, če enkrat glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 126 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 129 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 130 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno, 131 glasujemo, konec glasovanja, sprijeto, 132 glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 133 glasujemo, konec glasovanja, sprejeta 134, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 135 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 136 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 137. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 138. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 139. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 140 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 141 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 142 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 143 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, 144 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 145 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 147. 147 glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno 148 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 149 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 150 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 152 glasujemo, 151 glasujemo, 151 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 152 glasujemo. Oziroma to je bilo sprijeto, se upravičujem, 152 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 153 glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno. 154 glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno. 155 glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 36 glasujemo, konec glasovanja sprijeto. 159 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. In sedaj glasujemo po imensko o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Šestindvajset za osem jih je glasovalo proti, štiri so se vzdržali, čestitke poročevalcu kolegice in kolegi, samo še eno glasovanje je pred nami, hitro glasovanje. In sicer imamo tri kandidate za Evropski center za spremljanje drug in za spojenosti z drugami. To bomo skrajšali. Glasovali. Samo malo še prisluhnite in potem lahko zapustite dvorano. Um, Torej, potrebujemo samo dva kandidata za ta center in tisti, ki bo izgubil, bo namestnik. Tako da bomo glasovali o vsakem kandidatu. In ko um, povem ime, pritisnite na zeleni gumb, če ste za kandidata. Če pritisnete rdeč eh, gumb ali vzdrževanje, se to ne bo štelo. Torej, torej, ne glasujte proti kandidatu, ki ga ne marate, temveč za tistega kandidata, ki ga želite. Ampak glasovali bomo o vseh in šteli bomo samo eh, glaso, glasove za. Eh, to je eh, kratka razlaga. Eh, torej, to bodo kandidati ex equio. Aha, to je torej tajno glasovanje. Torej, veliko stvari je še, ki vam bi jih imel povedati, ampak to bi vas dolgo časilo. Torej, glasujte za tistega, ki, ga, ki mu želite dati glas. So it's not very secret, no, really. Just do it, though, as Mr. Engel said. Right, okay, start with. Začnemo torej z Wolfgangom Götzem. That's, sorry, Lahko se seveda vzdržite, tudi to ostaja tajno. Minimaljori. Torej, 27 glasov je dobil Götz eh, Wolfgang, Wolfgang Götz. Potem minimaljori. kdor se izreka za tega kandidata, naj glasuje za. Okay, Pri Maliorju smo. Torej, če želite glasovati za, pritisnite na zeleni gum, drugače pa vam ni treba storiti ničesar. No, a je bila zmeda pri prvem? to so kandidati za to agencijo. Nočemo narediti nobene napake zaradi utrujenosti. Lahko to tudi ponovimo, če želite. Torej, ko povem ime, in zdaj mi prisluhnite, če želite glasovati za kandidata in če Sem... Torej, če lahko vidno um, se tudi vzdržite in potem v bistvu ne veste, kako, nihče ne ve, kako se, ste glasovali. S tem je zagotovljena to tajnost. Torej, šteli pa se bodo samo glaso, glasovi za. In na koncu bom preštel samo glasove za. Še enkrat. Wolfgang Götz. Glasujte, prosim. Glasujemo o Wolfgangu Götzu in sedaj glasovanje končano. Devetnajst glasov za, devet pa, eh, osem se jih je zdržalo, sedem eh, proti, devetnajst jih bomo šteli. Minimaliori, glasujemo.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 18 jih je dobil, da so, tako da razglašamo kandidata Götza in Maljuri za, polno, torej za, za eh, polnopravna člana, eh, Zabranski pa je namestnik. Ne, ne, ostanite še v dvorani, nismo še končali. Potrebujemo tudi še končno glasovanje, ne vem zakaj, ampak postopek tako zahteva. Torej, za absolutno večino potrebujemo to končno glasovanje. E, enostavno pritisnite na gumb, da se bo videlo, da ste bili vsi navzoči pri tem glasovanju. Torej, da ste za ta seznam, o tem se glasuje sedaj ja, absolutna večina je za in sedaj vas odpuščam. Hvala. Končali smo glasovanje, hvala za potrpljanje, kolegice in kolegi. Zelo dolgo glasovanje je bilo, se opravičujem.